gospod predsedujoči dober dan gospe in gospodje spoštovane kolegice in kolegi na dnevnem redu je prva točka vprašanje zaustni odgovor komisije gre za